delali. Zastavlja se torej vprašanje, kako se bo izvajala mačarska ustava in ali bo v skladu z eh, členoma, ki sem jo pravkar omenil. Ali gre za uravnoteženo ustavo, poleg tega pa se zastavlja tudi vprašanje, ali naj bi o tej ustavi odločal nadnacionalni organ, kot je Svet Evrope. Gre torej za zaščito manjšin na mačarskem. To je naša glavna tema. Naštetih je bilo nekaj ustav, ampak v španski ustavi, naprimer, ni nobene diskriminacije glede na poreklo in pa eh, glede eh, na državljanstvo. Pri mađarski ustavi pa to ni povsem jasno. Nismo prepričani, da je temu tako in zato smo zaskrbljeni in to zaskrbljenost smo izrazili v Evropskem parlamentu. Menimo, da. Mađarska ustava ni v skladu z načelom pluralizma in pa demokracije. Najlepša hvala. V imenu skupine Alde, gospa Viber za dve minuti in pol. Hvala lepa gospa predsedojoča. Nova ustava Mačarske je kontroverzno besedilo in v parlamentu je bilo sprejeto po zgolj enem mesecu posvetov. Beneška komisija